kakšni poročevalci pripravljeni. Gledam, kje je gospod Murešen. Kot eh, član in članica odbora za proračun, in to velja tudi za specializirane eh, odbore, eh, smo prijeli predhodno oceno v zvezi s pilotnimi projekti in pripravljalnimi ukrepi. Eh, to so pripravili strokovni sodelavci, eh, s katerimi sodelujemo. Prosim gospoda Urela, da predstavi eh, te dokumente, čeprav se nam zdi, da komisija sploh ni razumela, kar smo od njih zahtevali v vsaj nekaterih primerjih. Na to pa bomo besedo predali našemu splošnemu uročevalcu, gospodu Vijotju. Ste pripravljeni, gospod? Najlepša hvala, gospod predsednik. Morda najprej kratek uvod. 3. maja letos je parlament Evropski komisiji posredoval seznam 344 predhodnih predlogov za pilotne projekte in pripravljalne ukrepe. Od leta 2016 naprej, torej tri leta zapored, je bilo število tovrstnih predlogov precej nad povprečjem, približno 200 prelogov v prejšnjem obdobju. Eh, zadnja tri leta torej eh, vedno prejmemo okoli 350 tovrstnih predhodnih predlogov. To seveda zahteva veliko administrativnega truda v službah komisije. Ocenili smo vse te predloge v časovnem okviru ki ga moramo spoštovati, in od teh 344 predlogov bi lahko, eh, tako kot predlagate, izvedli 42 eh, eh, predlogov, 26 pilotnih projektov in 16 pripravljenih ukrepov, 66 bi jih lahko deloma izvedli pod določenimi pogoji, to je tako imenovana kategorija B. Na to pa imamo še kategorijo C, 185 predlogov, ti so bodi si že pokriti z obstoječo ali pa predlagano pravno podlago, kar pomeni, da se predlagani projekti in ukrepi že rešujejo prek eh, evropskih projektov in eh, ukrepov. Na to kategorijo D ocenili smo 61 predlogov v tej kategoriji, ki ne izpolnjujejo pogojev za izvajanje, bodi si zaradi pravne neskladnosti, bodi si zato, ker so že bili izvedeni kot takšni v preteklosti. Morda najbolje, da tukaj končam, gospod predsednik, seveda pa sem pripravljen odgovoriti na vaše vprašanja. Hvala. Hvala, gospod Turel. Mislim, da ste dobro začeli s to razpravo in eh, gospod Vioti je že pripravljen. Izvolite. Hvala, gospod predsednik. Smo v precej zanimivi fazi dela, bi rekel. Ukvarjamo se s pilotnimi projekti, pripravljalnimi ukrepi, številk ne bom ponavljal, ker jih je kolega strani komisije že navedel. No, malce šalivo lahko rečem, da smo pač dolžni predstaviti toliko pilotnih projektov in pripravljalnih ukrepov, ker smo pač so zakonodajalci. Ne moramo pripravljati in podajati pobud za direktive in uredbe in tako naprej, lahko pa podajamo pobude za pilotne projekte in pripravljalne ukrepe. Ampak šalo na stran. Hvala lepa komisiji za opravljeno delo. S tem lahko tudi mi zadeve nekoliko bolj poglobimo, opravimo politično oceno in ne zgolj tehnične ocene. Sam bi se rad osredotočil predvsem na dve zadevi. Mi bomo skušali podati oceno, sam jo bom pripravil, sodeloval s celotnim odborom, šlo bo za strogo politično oceno. Seveda bomo upoštevali tudi priporočila komisije glede klasifikacije, naprimer A, B, C in D. Bomo pa seveda tudi mi v našem odboru opravili politično oceno. Vse nas, sebe v prvi vrsti, bi rad spomnil, da so pilotni projekti izjemen instrument, ki ga ima parlament na voljo, zato da dopolni politike ki niso zajete v proračun Evropske unije. To so tudi projekti, s katerimi se lahko nekoliko bolj osredotočimo na tista področja, ki niso zajete v proračun in kjer bi državljani želeli več dejavnosti. Naprimer, se upravičujem. Tolmačem, s katerimi sem solidaren, ker se zdaj spuščam v takšne formulacije kot se. Pripravljalni ukrepi in pilotni projekti so dobro utemeljeni, preučeni, gre za dober, uravnotežen, svežen, ki upošteva tudi vse potrebe državljanov, kot sem rekel. Skrbijo pa tudi za neko zdravo ravnotežje v proračunu odražajo se vsa stališča Evropskega parlamenta, različnih skupin. Kolega Morešan, bili me že v dvorani. Hvala lepa za odlično delo, ki ga je opravil v lanskem delu. To bi bilo tudi vse z moje strani. Hvala. Merci, Najlepša hvala, gospod Vijoti. Gospod Morešan, tudi vi se lahko odzovete in eh, kaj poveste o lastnih izkušnjah o poletnih priokti, eh, eh, projektih, pilotnih projektih, se upravičujem, in pripravljalnih ukrepih. Najlepša hvala, gospod predsednik, kar se tiče pilotnih projektov in pripravljalnih ukrepov, ki jih razvijamo za leto 2018. Eh, nimam kaj dosti za dodati, ampak glede na to, da ste mi dali besedo, bi rad izrazil uh, svoje zadovoljstvo, ko vidim uh, opremo našega uh, kolega Žerarja Depreja veliko eh, črno-bele, rumene vidimo. No, eh, seveda pa eh, veliko sreče tudi Franciji, o pilotnih projektih pa ne bom nič povedal. Splošni poročevalec je pošten, ni se treba opraviti v prepoznavne oprave, zato da bi se ti zahvalili. Gospod Depre, no, razlika med vami in uh, mano je uh, ta, da lahko sam izpostavim svojo preferenco, vi morate biti neutralni. Uh, eh, razlika med nama je torej funkcionalna, predvsem funkcionalna. Rad bi se zahvalil gospodu Vijotiju za to, kar je povedal. Vseeno pa bi izpostavil naslednje. Dobro sem uh, razumel in tudi strinjam se eh, z njegovimi komentarji. Pomemben je nekakšen konsens, tako da zagotovimo politično ravnoteže in da to politično ravnoteže tudi ohranimo v eh, okviru pilotnih projektov in pripravljenih ukrepov. Nisem pa tako naklonjen in vedno imam težavo, ko se ne strinjam gospodom eh, Vjotjem, kar se tiče kategorizacije, klasifikacije, to počnem tudi v imenu uh, lastne skupine. Uh, kar se tiče prvih dveh uh, kategorij, se bi lahko znašli v uh, precej občutljivi situaciji. Sam sem uh, kolegom in kolegicam v skupini povedal, gledajte, uh, imamo pilotne projekte, prav, ampak prioriteta bodo tisti, ki so uh, klasificirani uh, v kategoriji C eh, in, če se strinjamo, eh, tudi v kategoriji eh, B. Če komisija že upravi vso delo, potem nima smisla, da mi počnemo isto, nima smisla, da podvajamo to delo in če imamo kategorijo, ki je je v naskrižju z našimi pristojnostmi, potem eh, se mi zdi eh, težko to podpreti. Pripravljeni smo se pogajati o teh zadevah, ampak eh, kolegi in kolegice so pripričani v svoj prav in vprašanje, kaj bomo lahko naredili, da bi razrešili te razlike v stališčih. No, lahko bi prišlo do revizije te klasifikacije, gospod Debreh. Gospod Olbricht. Ne, oglašam se zato, uh, ker sem predlagal določene projekte v kategoriji A. Čestitke, pravi predsednik. Ampak menim, da bi se morali nekega dne pogovoriti o eh, konceptih pripravljalnih ukrepov in eh, pilotnih projektov. Ne gre za problem kategorij A, B in C. Problem je organizacija, kdo bo torej odgovoren za njihovo izvajanje, kdo bo to počel. Pravo vprašanje je torej to. Mi imamo politične ideje, pač določene stvari so za nas politično pomembne, to pošljemo Evropski komisiji in kdo bo na to, eh, to izvajal? Ne mi, ampak Evropska komisija. Evropska komisija pravi, gledajte, morda je to politično pomembno, ampak to ni izvedljivo. Prvič, to ni izvedljivo, drugič, nimamo osebja, ki bi lahko to počelo. Organizirati je treba na tečaj, to pomeni dodatno eh, delo, to ni v pristojnosti komisije. To je treba razumeti. To niso naše ideje, ki jih lahko na to mi organiziramo, kakorkoli želimo in izvajamo, ampak so to naše ideje, ki jih mora v eh, realnost prevesti komisija. Obstaja eh, nevarnost in to velja vsako leto, sam sem tukaj že 14 let, nevarnost torej, kako bo komisija sodila, če je nekaj pomembno Eh, nekaj pa ne. To je politično pomembno, politično je nekaj pomembno. Eh, komisija pravi C, eh, komisija pravi, to je pomembno, ampak kdo bo na to izvajal vse skupaj. Mislim, da bi se morali o tem pogovoriti, ko mi pripravljamo te predloge. Ponavadi se odzovemo in rečemo, gledajte, niste nas razumeli poslanci in poslanke, ki imajo več izkušenj, začnejo eh, s stikom s komisijo, preden pripravijo eh, predloge. Zato, ker je treba ugotoviti, če je nekaj izvedljivo ali ne. Če nekaj ni izvedljivo, potem nima smisla, da se spuščamo eh, v to in vlagamo v to nek trud. Hvala, nihče drug ne prosi za besedo. Ampak to, da komisija pravi, da nekaj ni izvedljivo, še ne pomeni, da eh, ne moremo na to tega eh, izvesti. Vprašanje je, kako eh, poteka koordinacija in organizacija v komisiji. In mislim, da se mi to vseeno zdi precej zanimivo. No, gospod Vjoti, zadeve so jasne, imate podporo gospoda Murešana. Toliko o tem, lotili se bomo sedaj naslednjega dosjeja. Na temo izvrševanja plačil in napovedi. Nismo menili, da je potrebna eh, seja eh, julija, tako kot eh, prej. Pripravljen je bil dokument načrtovanje izvrševanja proračuna, včeraj je bil poslan vsem. Upoštevati je treba tudi predlog proračuna za leto 2019 eh, komisije. Gospod Urel, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Bom skušal podati kratek pregled trenutnega stanja, kar zadeva izvajanje proračuna za leto 2018, ko gre za plačila. To je po mojem mnenju tematika današnje izmenjave mnen. Kot je predsednik ravno kar omenil, razposlali smo tudi poročilo o spremljanju in napovedih glede izvajanja proračuna. 30. junija smo to pripravili po šestih mesecih letošnjega leta. Kratek povzetek bi bil, da je izvajanje do zdaj dokaj pozitivno. 30. junija smo izvedli, ko gre za plačila, več kot 80 milijard evrov. To predstavlja med 56 in 57 odstotki plačil. Če to primerjamo z istim datumom v lanskem letu, je delež višji, tako v absolutnih terminih za skoraj 10 milijard in v relativnih terminih za približno 7 do 8 odstotnih točk. Izvajanje je v primerjavi z napovedmi hitrejše, kot je bila predvidena časovnica. Včeraj ste namreč dobili informacije tudi v zvezi s tem. To velja za vse razdelke, razen za razdelek 4, kjer je izvajanje nekoliko upočasnjeno oziroma zamuja v primerjavi z napovedmi. Pričakujemo pa, da bo tudi pri tem razdelku večina zamud odpravljena še do konca leta, da bomo torej ostanek nadoknadili. Zdaj pa kratek pregled posameznih razdelkov. Začel bom z razdelkom 1a. Skoraj da 50 odstotna je stopnja izvajanja, kar je več kot v lanskem letu. Takrat je bila stopnja 45 odstotkov, ko gre za plačila. V tem razdelku gre za 10 milijard polovico milijarde več, kot je bila podana napoved za 30. juni letos. Smo pri 49 odstotkih, napoved je bila 46 odstotkov. Zelo pomemben je seveda razdelek 1b, kohezija. Stopna izvajanja je 30. junija bila 39,2 odstotka. To je malce več kot je bilo predvideno v napovedi, do 30. junija je pa to bistveno više kot lani ob istem času, absolutno in relativno gledano. 5 milijard več kot v lanskem letu, nekje 9 odstotkov več, ko gre za stopno izvajanje v primerjavi z letom 2017. Potem v razdelku 1b je komisija letos izplačala približno 18 milijard 16 in pol od tega, torej veliko večino teh sredstev smo plačali za nove programe, novo generacijo programov za obdobje 2014-2020, manj kot 2, mil, 2 milijardi pa smo porabili za obdobje 2007-2013 oziroma programe iz tega obdobja. Razdelek 2. Evropski kmetijski jamstveni sklad 37 milijard smo porabili, oziroma 84,5 odstotkov, to je bistveno več kot v letu 2017, stopnja izvajanja je bila takrat nekje 75 odstotna. Glede ostalih programov v okviru drugega razdelka ugotavljamo, da je bil dosežen podoben napredek pri izvajanju. Izvedli smo približno 57 odstotkov oziroma 7 milijard in pol za ostale programe v razdelku 2 poleg jamstvenega sklada. Tu je malce več od napovedi in malce več kot v letu 2017. Takrat je bila na tej točki stopnja nekje 50 odstotkov. V razdelku 2 smo torej izvedli bistveno več kot v lanskem letu. Razdelek 3 smo pri 48 odstotni stopni izvajanja 1,4 milijarde, malce več kot napovedano, bistveno več kot v istem obdobju lani. Pri razdelku 4, to je edini razdelek, kot sem že rekel, kjer malce zaostajamo pri izvajanju, trenutno smo izplačali 3,2 milijardi, kar je zgolj 34 odstotkov v okviru tega razdelka. Napoved je bila 3,9 milijarde, kar pomeni, da smo nič celih 7 milijard v zaostanku v primerjavi z napovedjo. Če to primerjamo še z lanskim letom, lani smo bili na 3,8 milijarde plačil, torej tudi v tem kontekstu malce zaostajamo pri četrtem razdelku. Peti razdelek. Tu ni nobenih presenečenj, povsem smo usklajeni z napovedjo tudi ko se primerja izvajanje z lanskim letom, smo na isti stopnji, 48 odstotkov plačil smo zagotovili. Če se ozremo v prihodne, v drugo polovico leta, naslednji pomemben nov element bo predstavitev posodobljene napovedi za države članice za kohezijo. Ob koncu tega meseca to pričakujemo, zatem bomo stvari analizirali, pripravili tudi sklepe glede teh napovedi. Tako kot v predhodnih letih napovedi kažejo na veliko koncentracijo plačil v novembru in decembru, takrat naj bi plačila dosegla vrh, še posebej pri razdelku 1B. Mi bomo te nove od cene napovedi obravnavali avgusta in v začetku septembra. Takrat bo komisija tudi pripravila globalni letni načrt za prerasporeditev. Tega vam bomo predstavili septembra. Tako ta načrt kot evalvacije o napovedih za države članice pa bosta dobra pokazatelja tega, kaj nas še čaka do konca leta. Glede globalnih transferjev, v tem trenutku smo v napovedi opredelili, da bo v razdelku 1 prišlo do pomankanja plačil v višini 240 do 250 milijonov. Gre za program Erasmus Plus, ITER, jedrsko varnost in razgradnjo elektraren. Tu bo sredstvo malce zmanjkalo ne gre sicer za pretirano vrzel. V plačilih pričakujemo tudi, da bomo v okviru globalnih transferjev oziroma prerasporeditev uspeli ta pričakovani upad v razdelku 1A nadomestili s prenosom iz drugih razdelkov oziroma podali vam bomo predlog s tem v zvezi. V tej fazi komisija torej meni, da ne obstaja tveganje, da bi prišlo do pomankanja pri izplačilih še vedno pričakujemo celovito izvajanje proračuna. Upam, da nam ne bo treba ponovno predstaviti spremembe proračuna za zmanjšanje plačil, kot se je to zgodilo lani. Upam, da te zgodbe letos ne bo. Upam, da nam boste zaupali kako dobro smo zadeve presodili, pa bodo pokazale napovedi za države ob koncu meseca. Upam, da sem podal koristen pregled, sem pa pripravljen odgovoriti na vprašanje, če jih imate. Hvala, gospod predsednik. Merci, Hvala lepa, gospod Turel. Za enkrat hvala lepa. Šlo je torej za plačila, kot so predvidena za proračun za leto 2018. Zigfrid, splošni poročevalec. Hvala, gospod predsednik. Pregled plačil v letošnjem letu je res bolj spodbuden kot v preteklih letih. Takšnega zaostanka ni več. Programi so končno dosegli svojo potovalno hitrost. V absolut absolutnih in relativnih pojmih se je povečalo število zahtevkov za plačila. To je dober znak. Dobro je tudi to, da komisija nasplošno ocenjuje, da ima na voljo dovolj sredstev za prevzeta plačila v letošnjem letu. Po drugi strani je pa tudi res, da so napovedi malce niže v razdelku 1a in v razdelku 1b. To pomeni, da so napovedi za države vedno bolj točne in je veliko manj pretiranih ocen glede zmogljivosti za črpanje na ravni držav članic kot v predhodnem sedemletnem obdobju mislim, da bi tudi na to morali gledati. Kot na nekaj, da bi morali te napovedi za države članice uporabljati kot prave referenčne točke tudi pri pripravi naslednjega večletnega finančnega okvira. Razdelek 2, na tega bi se rad osredotočil, eno vprašanje s tem v zvezi. Vidim, da prihaja do znatnih odstopanj od napovedi 37 milijonov naj bi bila vrednost zahtevko za plačila. Lani je šlo za 33 milijard, napoved je bila nekje 37,3. 85-odstotna stopna izplačevanja letos, 75-odstotna lani. Zanima me zakaj prihaja do teh razlik komisija. Komisija, vi pravite, da so prevzeta plačila pri razdelku 2 v letošnjem letu dovolj. To bi bilo eno vprašanje glede razdelka 2. To bi bilo vse za enkrat, gospod predsednik. Hvala. Merci. Hvala lepa. Gospod Vijoti za proračun za leto 2019. Gospod Eh, Viot je zapustil dvorano. Želi še kdo od vas besedo, kolegice in kolegi? Ne. Pobuda za zaposlovanje mladih naj se ne bi v celoti počrpala. 79,5 odstotkov smo porabili sredstev pri plačilih ali se bo zdaj končno sprostil ta znesek, enako velja za Erasmus. 68 odstotkov porabe plačil. Splošni poročevalec bi lahko to dvoje uporabil kot dober argument tudi pri pripravi proračuna za leto 2019. Alors, Nihče drug ne prosi za besedo, tako da gospod Orel, izvolite. Hvala, predsednik. Naj nakratko odgovorim na vprašanje gospoda Morešana. To je običajni letni pojav. Večina proračuna za razdelek 2, zlasti za Evropski kmetijski jamstveni sklad, se izvede v začetku leta, ta znesek se torej na začetku leta izplača. Razmere v letošnjem letu pa so bolj podobne običajni stopni izvajanja v letu 2016 in 2017. Je bil začetek izvajanja bolj počasen. 85-odstotna stopnja izvajanja, ki smo ji priča zdaj, je nekaj normalnega, lahko potrdim, da ni nobenega tveganja, da bi zmanjkalo sredstev za kmetijstvo v letošnjem letu. Hvala. Hvala. Tako, odgovorili ste na vsa vprašanja, ki so vam jih zastavili. Pobuda za zaposlovanje mladih, ali se ne bojite, da bi zmanjkalo sredstev v letu 2020? Rekel sem, da ko gre za pobudo za zaposlovanje mladih, glede na to, da je stopnja porabe 79,5 odstotkov in da je potem komisija arbitrarno odločala, se ne bojite, da nam bo zmanjkalo sredstev za plačilo v letu 2020. Kaj ti spremembo so nam usilili v lanskem letu, kaj ne, gospod Murešan? Ja, so. Ja, gospod predsednik. Na spravnem postopku, ko smo se dogovarjali o proračunu za letošnje leto, smo se strinjali, da se naj povečajo sredstva tudi na podlagi povratnih informacij strani številnih držav članic, ker je bila stopnja brezposobnosti še vedno zelo visoka. Zanima nas, ali se bodo ta sredstva dejansko počrpala. Komisija je rekla, da če bomo potrebovali dodatna sredstva, bo komisija pripravljena podati odziv s tem v zvezi. Bomo videli, kaj se bo dogajalo v spravnem postopku v letošnjem letu, ko se bomo odločili o številkah za prihodnje leto. Problem pri brezposelnosti mladih še ni razrešen. Poskrbeti moramo za to, da bo pobuda za zaposlovanje mladih imela na voljo dovolj sredstev. Komisija mora poskrbeti za to, da bo program deloval. To ne more biti v odgovornosti GDA za proračun, morda je to v pristojnosti drugih generalnih direktoratov, ampak ta program je komisija sprožila z državami članicami pred večjimi leti in želimo si, da bi izpolnil svojo misijo. Zelo dobro, mislim, da lahko zdaj zaključimo, kar zadeva izvrševanje plačil. Seveda se zahvaljujem gospodu Urelu, hvala lepa, da ste bili z nami, hvala lepa tudi za vse te dragocene napovedi in pojasnila, ki ste jih zagotovili tekom izmenjave mnen. Besedo pa zdaj predajam Jensu Gajerju, ki bo povedal, kaj se dogaja z predlogom uredbe ko gre za sklad za regionalni razvoj, ko gre za Evropski socialni sklad, za kohezijski sklad, za Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, ko gre za Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo. Najlepša hvala, gospod predsednik. O tej temi smo že opravili razpravo, če se pravilno spomnim. In zato bi uvodoma povedal naslednje. Tekoči večletni finančni okvir, ko je bil sprejet, Evropski parlament s tem ni bil najbolj zadovoljen. Ampak parlament eh, nas je takrat poskušal pomirjati na različne načine. Dejali so, da so sicer krčili določena sredstva v proračunu, ampak da tega seveda, da to ne bo tako hudo. Dejali so nam, da ni tako hudo, da bo imela komisija na voljo manj finančnih sredstev, vse bomo imeli potem še finančne instrumente, s katerimi bodo lahko upravljali. Uh, Drugi argument pa je bil, da bodo finančna sredstva vzeli iz strukturnih skladov, po drugi strani pa bodo imeli nekakšno rezervo, ki jo bodo potem izplačali tistim državam članicam, katerih zmogljivosti oziroma katerih rezultati bodo izpolnjevali določene standarde. In prav za to rezervo gre danes. Komisija se je namreč odločila, da ta rezerva ne bo več na voljo za to, da bi uporabljali sredstva za dosedaj znani cilj. Ne, sedaj želi komisija preveriti, ali ne bi mogli te rezerve uporabiti tudi v povezavi z različnimi eh, predlogi iz Evropskega semestra. vodilni odbor, tukaj je eh, odbor regij in njihovo stališče je čisto jasno, kar se tega tiče. Namreč skoraj vse politične skupine predlagajo, da tega komisijskega predloga sploh ne bi obravnavali in spreminjali, ampak bi ga takoj zavrnili. Jaz temu dosjeju sledim v vseh odborih, kjer sem aktiven, in v odboru ITRE so se odločili enako. To je tudi predlog, ki bi ga podal našemu odboru. Kakšno je moje osebno mnenje? Morda se razlikujem od drugih kolegov iz moje politične skupine, namreč jaz osebno ne vidim problema pri tem, da bi strukturne sklade usmerili tako, da se jih včasih prilagaja glede na pomankljivosti v državah članicah. Ampak seveda je to mogoče samo, če se glede tega dogovorimo za državo članico. Namreč eh, pomembno je spoštovati načelo subsidijarnosti. Drugi predpogoj pa je, da ne prihaja do rezov v obstoječe sklade, ampak prav to se sedaj dogaja. Vedno sem raje malce pazljiv, ko gre za to, da bi spreminjali dogovore, se, glede katerih smo se dogovorili leta 2013. Namreč države članice sedaj računajo na ta finančna sredstva. Prav zato ne smemo sedaj spreminjati naše usmeritve. Pa še en pomislek imam tukaj. Namreč komisija redno preverja v kolikšni meri so bili doseženi dogovorjeni kazalniki. Ampak to bo naslednjič preverjala šele leta 2019. Kaj to sedaj pomeni? Morda si jaz to narobe eh, predstavljam, pa bodo kolegi iz komisije, gospod Orel, malce bolje pojasnili. Ampak tako kot si jaz predstavljam, bomo sedaj te strukturne sklade, slišimo, da tudi tukaj prihaja do zamud, leta 2019 preverjali. Preverjali bodo, ali um, spoštujejo te kazalnike. Sedaj je pred zadnje leto trenutno veljavnega večletnega finančnega okvirja. In na podlagi teh podaljša, tega podaljšanja plus dva lahko potem ta sredstva uporabimo še dve leti. Ampak možnost, da se to uporabi smiselno in razumno v skladu s prioritetami držav članic, no to pa ne velja, ta eh, rok se bo potem skrajšal. In zato mislim, da v trenutno veljavnem MFF-u tega ne bi smeli spreminjati. Pa še zadnji komentar, ki je res najbolj načeljen. Včasih se zgodi, da v našem odboru pridemo do kakšne zelo dobre zamisli. Potem pa vemo, kakšni so, so odzivi drugih inštitucij. ponavadi zavrnejo naše predloge in rečejo, da je to zaradi pravnih razlogov ali pa zato, ker mi nimamo pravice do pobude. Ne vem, zakaj bi mi morali stopiti nasproti katerikoli izmed drugih eh, inštitucij, če pa mi tega predloga nismo razvili, nihče v našem parlamentu ne podpira tega predloga in to ni nekaj, česar si mi želimo. Torej, jaz predlagam, da to preprosto zavrnemo. Voilà, donc proposition. Hvala lepa. Podan je bil torej predlog, da se zadeva zavrne. To predlaga poročevalec. Kdo želi besedo? Poročevalci v senci. Nikogar ne vidim v dvorani, vsaj ne med kolegi, ki so prisotni. Gospod Fernandez. Merci, monsieur le président. Hvala lepa, gospod predsednik. Naj ponovim tisto, kar sem že povedal na zadnji izmenjavi mnen o tej situaciji. Razumem argumente tistih, ki so proti in bodo to zavrnili. Ker se jim zdi, da bi s tem lahko postavili precedenčni primer, ker ta rezerva za uspešnost predstavlja rezervo za programe, ki dobro delujejo. To je cilj, ki smo si ga zadali. Po drugi strani pa je treba poštevati še nekaj in sicer, da ni obvezno in ni zavezujoče za države članice, da to rezervo uporabijo. Te rezerve za uspešnost jim ni treba uporabljati za strukturne reforme. To ni zavezujoče in ni obvezno. Zato bi morali, po mojem mnenju, razmisliti o naslednjem. Če bomo državam članicam ponudili dodatno možnost, da uporabijo sredstva, ki so na voljo, to pomeni več fleksibilnosti. Mi vedno zahtevamo fleksibilnost. Tako da sem malce razklan in se nagibam k temu, da bi upošteval mnenje odbora za regionalni razvoj bi se pa vseeno morali o tem vprašanju pogovoriti. Gre za nekaj pozitivnega, za dodatno možnost, ki jo države članice imajo. Torej, države članice lahko to uporabijo na prostovoljni podlagi in nihče jih temu ne sili. Kakorkoli že. Če bi to sprejeli, in mislim, da je težnja ta, da se to ne sprejme, mora biti povsem jasno, da se s tem ne postavlja precedenčni primer. Denar za strukturne reforme je ena stvar, skladi na področju kohezijske politike pa so nekaj povsem drugega. Če se bodo izpeljale strukturne reforme, bo lahko tudi kohezijska politika bolj učinkovita. In tudi poraba sredstev bo bolj učinkovita. Lahko bo takšna poraba sredstev prinesla dodatne in boljše rezultate. Saj imamo še nekaj časa za to, da se o tem pogovorimo. Ne vem, kakšna je argumentacija komisije. Še enkrat sem ponovil, kakšni so moji pomisleki. Če ima pristojni odbor, zlasti odbor regij, kakšne dodatne argumente, se lahko o tem pogovorimo, ampak na vse zadnje so oni pristojni odbor za to vprašanje. Hvala lepa, gospod Depre. Uh, ja, gospod predsednik, v tej fazi se ne bom loteval vprašanja skladov. Rad bi zgolj povedal, da v moji skupini obstajajo zelo različna stališča. Nekateri povsem podpirajo gospoda Gajerja, drugi so bolj naklonjeni teoriji, ki jo je predstavil naš prijatelj Fernandez. Bi pa imel vprašanje za komisijo. Morda bi nam to lahko bilo pomoč v tej razpravi. Ali so se države članice obrnile na komisijo in podale konkretno zahtevo? Ali želi komisija s tem dati na voljo nek nov instrument, ali se morda v tej fazi že pojavlja določeno število držav, ki pravijo, ja, lepo vas prosim, dovolite nam, da uporabimo to rezervo za uspešnost v ta namen. Če je bila podana takšna prošnja, takšna zahteva, potem se mi zdi, da bi morali to upoštevati. Če pa je to zgolj nek. Uh, pristop, ki ga je obrala komisija v okviru svoje doktrine, ker želi nekaj bolj liberalnega, tudi prav. Preden damo besedo komisiji, bi dal besedo še kolegici Gardja Zaval. Hvala lepa, gospod predsednik. Ne vem, ali sem kaj spustila v tej razpravi. Vsak izmed nas pač posluša svoj jezik, ampak saj gospod Gajer in gospod Fernandeš uporabljata isto argumentacijo saj se niti ne spuščamo v vsebino. Kot odbor za proračun smo se vedno zauzemali za to, da če se sprejme nov program, naj se zagotovijo nova sredstva, ne pa da se jemljajo sredstva programom, ki so že bili sprejeti, zlasti ne, ko gre za strukturne sklade in kohezijsko politiko. Leta 2013 smo se že o tem pogovarjali, celotna zadeva s to rezervo za najbolj pridne učence je bila že tako ali tako kompleksna če pa meni komisija ali če meni svet, svet ali pa države članice, da bi bilo smiselno izpeljati pilotni projekt, zato da vidimo, kako deluje, ne vem, reformni program na področju strukturnih reform. Prav, ampak ne z sredstvi, ki so bila že dodeljena za druga, druge cilje, druge namene. Bi pa o tem moral odločiti pristojni odbor. Ne vem, če bi res to bil odbor regij ker gre predvsem za vprašanje, kako smo si porazdelili te nove dosjeje. Verjetno bi odbora Ekon in odbor za proračun bila prej pristojna, nekakor ne odbor regiji. Držimo se svoje doktrine v odboru za proračun. Če gre za nov program, zagotovimo nova sredstva, ne pa da bomo imeli sredstva drugim programom. Mislim, da se glede tega strinjata tako poročevalec kot gospod Fernandez ali pa nisem razumela dobro vajenih stališč. Nihče drug ne prosi za besedo. Gospod Urel. Prosili smo vas, da podate par pojasnil, zlasti gospod Depre. Ali torej države članice zahtevajo nekaj takšnega ali je to neka inovacija, ki je šla iz strokovnega znanja komisije? Oui, merci, merci. Hvala lepa, gospod predsednik. Kar zadeva konkretno natančno vprašanje gospoda Depreja, se bom moral pozanimati, vam bom poslal odgovor v pisni obliki, če se strinjate. Hvala lepa. Dobro. Gospod poročevalec, bi zaključili to izmenjavo mnen? Ne, ustrajate pri svojem stališču. Gospod Depre. C'est un sujet qui, qui a du mal à faire consensus complètement. Ja, težko bomo našli popolno soglasje pri tej tematiki. Ähm, Hvala lepa. Morda lahko deloma odgovorim na vprašanje gospoda Depreja. Po mojih informacijah, ampak ne bom rekel, da sem tukaj upravil podrobno analizo, obstaja samo ena država članica, ki je naklonjena tej zamisli in sicer je to Portugalska. In der Tat, in der, in, in, in der Tat, in der Tat. Äh, ja, äh, dass wir hier eigentlich. Ja, Riesje. Bumper. izpostavil tudi to, da se jaz morda ne strinjam z vsemi politikami socialistov in demokratom. demokratov. Jaz eh, pač v okviru proračunskih zadev pač menim, da je stvar drugačna. Kakorkoli že ne glede na to, ali ima portugalska socialdemokratsko vlado ali ne, to pomeni, da tukaj ni cela vrsta držav, ki pravijo, da je to odlična zamisel in da je potrebno to rezervo takoj uporabiti za to, da se konkretizira evropski semester. Ne. Po mojem mnenju je to eh, nekakšen eksperiment komisije za. Uh, večletni finančni okvir, želi približati evropski semester eh, večletnemu finančnemu okvirju in da bi to potem bilo v vsakem primeru tako tudi v naslednjem večletnem finančnem okviru. Jaz eh, se tukaj morda nahajam v manjšinskem mnenju v moji skupini. Namreč menim, da bi lahko seveda evropska sredstva uporabili za to, da pokrijemo določene deficite, ampak to mora biti povezano z določenimi predpogoji, kot je naprimer to, da se država članica s tem strinja. Razmisliti pa moramo tudi, koliko je na voljo sredstev nasplošno v eh, evropskih politikah. Ne, pa, ne zdi se mi pa smiselno, da bi to nasplošno tako sprejeli. Alors, Hvala lepa. Če želite uložiti predloge sprememb, morate to storiti najkasneje do četrtka 12. julija do 12. ure. Glasovanje v odboru bo potekalo 29. ali 30. odbora, v odboru regiji pa bo glasovanje 9. oktobra. Ta odbor je tudi pristojen za to vprašanje. Gospod Depre, danes. Uh, nosi zelo lepo opravo, ampak tu ne gre za neko poskusno žogo, ampak za pravo žogo. Tako, zdaj pa ustanovitev Evropskega organa za delo. Gre za socialni stebr v Evropi, gospod Gajer. Danes dopoledne smo že namigovali na to vprašanje, ko so bili z nami predstavniki agencije. Ah. Hvala lepa še enkrat. Agencije se bodo torej povečale, njihovo število se bo povečalo in sicer eh, bo ustanovljena nova inštitucija, Evropski organ za delo. Ozadje tukaj mislim, da vsi poznate, namreč letos eh, je končno uspelo sprejeti direktivo o napotitvah obravnava se je pozitivno zaključila ne samo v našem parlamentu, ampak smo se tudi z svetom dogovorili glede obsežnih sprememb in eh, takšno spremembo vsekakor pozdravljam. Besedilo tega zakonodajnega akta je ena stvar, ampak eh, nadzor nad izvajanjem in možnost eh, finančnih sredstev, ki jih imamo za koordinacijo infrastruktura, ki je na voljo za to, da obveščamo ljudi o obveznostih tako delodajalcev, kot tudi delojemalcev, to pa je nekaj drugega. Če želimo to zagotoviti, potem eh, komisija predlaga, da se ustanovi nova agencija. Obstoječa zakonodaja se zaradi te ustanovitve ne bo spremenila, ta agencija bo nekakšen doprinos Evropske unije kako izvajati eh, obstoječo zakonodajo na harmoniziran način. Pomisleki, ki jih imam tukaj, so povezani predvsem z eh, ustanovitvenim aktom tega organa. Pristojnosti, ki jih eh, ta organ ima, niso zadostne, da bi lahko organ za delo učinkovito opravljal svojo nalogo. Prav zato predlagam, da se tukaj pripravijo predlogi sprememb zato da bomo zagotovili učinkovito delo tega novega organa. To bomo z našim mnenjem tudi storili. Leta 2023 naj bi začela delovati ta nova agencija, imela bi proračun približno 52 milijonov evrov letno, gre torej za kar velik znesek. In na koncu naj bi ta agencija imela 144 zaposlenih, gre torej za eno izmed večjih agencij. Prav zato se tudi zastavlja naslednje vprašanje: kako bomo financirali to novo agencijo? Moje mnenje, ki ga tudi predlagam odboru, je naslednje. Na področjih, kjer bo Evropski organ za delo tisti, ki bo vodil tekoče programe, tam je po mojem mnenju smiselno, da bi bili ti tekoči programi prenešeni za izvajanje na ta organ. Namreč tukaj verjetno ne bo nobenih težav pri tem, ali naj neka služba komisije izvaja tekoči program ali pa agencija. Pri tistih operativnih programih, ki jih bomo uporabili za financiranje agencije same, tam pa moramo biti bolj previdni. Prav zato mislim, da predlog komisije tukaj ni popolnoma korekten, namreč da bi 17 odstotkov proračuna organa ELA prenesli iz Evropskega programa za socialne zadeve in zaposlovanje. Namreč tukaj imam občutek, da bomo na koncu dobili manj dejanskih eh, ukrepov, ki bodo izvedeni samo zato, da se bo financiral organ za delo. Prav zato predlagam našemu odboru, da bi eh, za agencijo ELA storili enako, kot smo to storili za druge obstoječe agencije na tem področju. In sicer vzpostaviti moramo upravno strukturo, ki bo tripartitna kaj to pomeni, da bodo v upravi tako predstavniki delodajalcev, kot tudi eh, predstavniki sindikatov. Na tak način bodo namreč upoštevali interese vseh strani. Hvala. Merci. Hvala lepa, gospod poročevalec, hvala lepa, Jens. Želi kdo besedo, gospod Ali? Merci, monsieur le président, dear colleagues. Uh, Hvala lepa, spoštovani kolegi. Najprej bi rad eh, se zahvalil poročevalcu, ki je pripravil osnutek mnenja o tem predlogu komisije glede Evropskega organa za delo. Upoštevati moramo ključne, ključna načela Evropskega stebra za socialne pravice in eh, zagotavljanje izvajanja teh pravic je res eh, pomembno. Prav zato predlagamo predlog Evropske komisije, da se vzpostavi Evropski organ za delo. Strinja pa se tudi s predlogom poročevalca glede tega, kako se naj agencija financira. Važno je, da tukaj izberemo pristop, ki bo učinkovit in bo privačeval določene stroške. Kar se tiče desetega amandmaja, ki govori o upravnem odboru, upravna struktura agencij, ki go, so že eh, dejavne tukaj, kot so Eurofound, CDOša eh, in CDFOP, tukaj moramo se zgledovati po teh agencijah in eh, ustvariti podobno strukturo. V upravi naj bo prisoten tudi nekdo, ki predstavlja delodajalce in nekdo, ki predstavlja delojamalce, pa tudi poslanec Evropskega parlamenta. Na tak način bi potem upravni, bi bil odbor sestavljen iz 80 članov. Ampak v obstoječih agencijah vidimo, da obstaja predsedstvo, v katerem sedi 11 članov. V Eurofundu, naprimer, teh 11 ljudi predstavlja vlade, delodajalce, delojemalce in Evropsko komisijo. Zato se nam zastavlja nekaj vprašanj. Prvič ali bi morali predvideti možnost za ustanovitev takšnega predsedstva. To bi lahko zapisali v eh, členih v razdelku 1. Drugič. Pri Eurofundu so predstavniki komisije eksplicitno zapisani kot eh, člani odbora oziroma predsedstva in smiselno bi bilo, da imamo tukaj podoben, podoben sklic tudi na predstavnike Evropskega parlamenta. V členu 18 se, na, so zapisani pogoji za imenovanje članov v upravni odbor, namreč to so ljudje, ki predstavljajo države članice, komisijo in parlament. Želimo biti tukaj konsistentni z našim predlogom spremembe 10 in zato želimo vsem vključiti tudi pogoje za imenovanje predstavnikov eh, delodajalcev in delojemalcev ter Evropskega parlamenta. Pa še nekaj, kar morda ni tako pomembno, ampak po mojem mnenju bi morali to vseeno pojasniti. Pri vseh agencijah za, na trgu dela imamo upravni odbor kot governing board, tukaj pa imamo upravni odbor kot managing board. Zakaj prihajajo te razlike? Hvala lepa, gospod Howard. Um, Hvala lepa, gospod predsednik. Morda bi začel z komentarjem glede današnje nogometne tekme. Nacionalni ekipi obeh držav sta tako dobri, zato ker tekmujeta v nacionalnih ligah. Jutri pa bodo seveda igrali še Angliži, ki so morda najboljša ekipa. Kakorkoli že, ta predlog o Evropskem organu za delo je odličen in mislim, da smo nam čakali predolgo. Direktiva o napotitvi delavcev je res trajala dolgo, da smo jo sprejeli in če bi takšen okvir obstajal že v preteklosti, bi lahko bolje odgovorili na težave glede zlorabe na trgu dela in na enotnem trgu in druge težave pri mobilnosti. In potem morda ne bi prišlo do, te, um, do tega krčenja Evropske unije na 27 držav članic. Ampak bolje, da smo ta organ vzpostavili prepozno, kot pa nikoli. Pomembno je, da bo ta predlog dejansko takšen, da ga bo mogoče izvrševati, da bo torej ta organ imel možnost nadzora, da bo lahko sodeloval z nacionalnimi organi, inšpekcijami in dejansko preprečeval zlorabe na terenu. Če nam to ne bo uspelo, potem bo situacija takšna, da bodo eh, ljudje samo še bolj nezadovoljni, saj bodo dobili vtis, da evropske in nacionalne inštitucije ne morejo odgovoriti na skrbi navadnih državljanov. Torej vprašanje, ali bo to 50 milijonov evrov iz proračuna, ki smo jih dobro porabili ali ne, bo odgovorjeno, ko bomo videli, ali bomo s tem izboljšali pogoje za naše državljane. To bo seveda trajalo nekaj let, da bomo videli, ali se to zgodi ali ne. Če ne bomo spremenili situacije za naše državljane, bo to izguba denarja. Hvala lepa, gospod Olbricht. Uh, Hvala lepa, eno vprašanje. V odboru za proračun je za nas izjemno pomembno ne samo to, kako dosegamo interne cilje, ampak tudi to, koliko bo nekaj stalo. In zanima me, kako je sedaj z naslednjim večletnim finančnim okvirom. Komisija je tukaj predlagala nek znesek, namerava povišati izdatke za agencijo na tem področju za 750 milijonov v sedemih letih. Ali to pomeni, da je to točen znesek, ki ga posredujete, ki ga potrebujete tukaj, ali pa je to deloma za to agencijo in deloma za druge agencije? Smiselno je, da to res eh, razumemo, preden bomo razpravljali o večletnem finančnem okviru. Ko vzpostavljamo neko agencijo, je dobro, da poznamo njene stroške. Hvala lepa. Komisija bo seveda podala svoj odgovor, zdaj pa gospa predsednica Gresle. Hvala lepa. Mislim, da sem prišla pet minut preposto, ampak ta točka na dnevnem redu se mi zdi izjemno pomembna. Ta organ v angliščini piše authority me zanima, kaj točno uh, to je. Namreč eh, ponavadi imamo inštitucije in agencije, sedaj pa smo dobili še organ. Ne vem torej, zakaj to nismo pojmenovali tako, kot je, zakaj to ni agencija za delo. To bi namreč olajšalo težave z določenimi upravnimi besedili, tudi ko gre za proračunsko upravljanje. Smiselno bi bilo, da bi rekli Bobo Bob, tukaj eh, gre za inštitucijo, ki deluje kot agencija, sestava je enaka kot pri agenciji, ampak po tega nismo poimenovali. Tako zakaj? To je moje prvo vprašanje, sedaj pa še drugo. Če si ogledamo, kaj bo počel ta organ, potem vidimo, da se to deloma prekriva z določenimi decentraliziranimi agencijami. Gre za nekakšno posvetovalno vlogo tega organa in zato me zanima, ali je komisija preverila, ali bodo pristojnosti tega organa in nima veliko pristojnosti, ali torej te pristojnosti ni mogoče prenesti na neko agencijo, ki že obstaja. Nima smisla, da vedno znova ustanavljamo nove organe, nove agencije na ravni Evropske unije. Poleg tega to sploh ni ugodni organ, namreč eh, tukaj bomo imeli več kot 50 milijonov letnih izdatkov in to je denar, ki bi ga lahko uporabili morda bolje drugi. Zato me zanima, če lahko komisija te stvari pojasni. Še gospod Fernandeš kot zadnji. Hvala lepa, gospod predsednik. Govorim v imenu Petrija Sarvame. Kolega se opravičuje, ker danes ne more biti prisoten na sestanku, je namreč poročevalec v senci skupine ELS pri tem dosjeju. Se pa zahvaljuje poročevalcu, gospodu Gajerju. Strinja se skoraj da z vsem, se pa ne strinja, govorim v imenu kolege Sarvame ne strinja se s financiranjem. Financiranje bi moralo biti zagotovljeno v okviru prerasporeditve. Potem pa še predlog spremembe 7, ki se nanaša na dumping pri plačah. Kolega Sarvama meni, da organ za delo ne bi smel biti zadolžen za opravljanje preiskav ali pripravljanje analiz, ko gre za plačni dumping. Potem je pa tu še predlog spremembe 8. Gospod Sarvama meni, da je postopek zaradi kršitev napačen pristop, če želimo razrešiti vprašanja. Gospod Sarvama. Se sprašuje tudi o proračunu, ki temelji na uspešnosti, kakšna je sinergija med različnimi akterji, organi, ali se lahko ta sinergija še ukrepi. Hvala. Hvala lepa, predem dam besedo gospodu Urelu, da odgovori na ta vprašanja, ki so bile naslovljene na komisijo. Bi sam rekel, da se mi ne zdi nič narobe, če bi organ za delo vrgal eno oko, kaj se dogaja na področju zaposlovanja v različnih državah članicah. Ali je res normalno, da so v nekaterih državah, eh, kjer je stopnja zaposlenosti tako velika, prisotni številni delavci iz drugih držav, kjer so plače nizke. Potem se sprašujemo tudi o postopni konvergenčnosti pri plačah. Gospod Urel. Uh, thank you, Chair. Hvala lepa, predsedujoči. Gospod Olbricht nam je zastavil vprašanje, ki je bilo povezano z finančnim vplivom na naslednji večletni finančni okvir. Tukaj lahko potrdim naslednje. Ocena, ki je zapisana v tej, eh, v tem zakonodajnem sporočilu, presega leti 2019 in 2020. Torej, tam vidite tudi finančni vpliv na naslednja leta večletnega finančnega okvira. Zakonodajna in finančna izjava je torej upoštevala tudi naslednja leta in to smo vključili v naš predlog, ki smo ga objavili 2. maja. V naslednjih tednih bo komisija svetu in parlamentu dala seveda na voljo tudi ovojnice za posamezne decentralizirane agencije, namreč to je podlaga za naš predlog iz 2. maja. Ko bo ta dokument na voljo, ga boste seveda lahko tudi eh, prebrali in se o tem prepričali. Kar se tiče dveh vprašanj, ki jih je zastavila gospa Gresle, pa naslednje. zakaj temu ne rečemo agencija, zakaj gre za drugačno poimenovanje. To ni prva izmed decentraliziranih agencij, ki se imenuje organ. Imamo tudi Evropski bančni organ in tudi druge nadzorne organe. Ampak po pravici povedano, raje bi na to odgovoril pisno, pa tudi na vaše drugo vprašanje bi raje odgovoril pisno. Namreč po mojem mnenju, ta vprašanja res zahtevajo bolj poglobljeni odgovor. Vprašali ste, ali je komisija preverila prekrivanje z drugimi agencijami in to bom odgovoril pisno. Najlepša hvala. Gospod poročevalec, nimamo veliko časa, tako da prosim, bodite kratki pri vašem sklepu. Izvolite. Hvala lepa, ja bom čisto na kratko odgovoril samo komentarji gospoda Petrija so zastavljeni na tak način, da izkazujejo razliko v naših političnih mnenjih pri tem vprašanju. To naj bi bila nadzorna agencija in eh, z vsem dožnim spoštovanjem do kolega Sarvama. če bo to res nadzorna agencija, potem potrebuje tudi dovolj moči za ukrepanje. Eden izmed največjih problemov pri napotenih delavcih je prav to, da imajo ti ljudje dampinške plače. Na primer v Nemčiji so ti ljudje dobivali plačo, ki je veliko nižja od minimalne plače ali pa so jim od plače odtegnili različne stvari, kot naprimer stroški namestitve in podobno. Predlagam, da se tukaj eh, vključi sklic na dampinške plače, eh, zato ker eh, se le na tak način lahko preverja, ali obstajajo kakšni, kakšne kršitve direktive o napotitvah. Če naj ima ta agencija dovolj moči, da izvaja to zakonodajo, potem eh, mora imeti tudi pristojnosti za to, da ukrepa v primeru, da ugotovi kršitev direktive in sproži postopek zaradi kršitve. Če želimo okrepiti to agencijo, potem mislim, da teh predlogov gospoda Sarama ne smemo sprejeti. Najlepša hvala. Predlogi sprememb morajo biti uloženi do 13. v petek do 12. ure. Glasovali bomo 29. Eh, oziroma 30. augusta, odbor za proračun eh, pa bo na to glasoval 18. Eh, oktobra splošni poročevalec, zanima me, če ste dobili informacije, ki smo jih potrebovali v zvezi eh, s prerasporeditvijo številka 18. Gospod predsednik, nisem dobil dodatnih informacij od eh, dopoledneva, komisija ni stopila v stik z mano, eh, so pa tukaj in prosim, gospod predsednik, da jim predamo besedo, tako da slišimo, če imajo dodatne informacije. Le. Gospod Orel. Thank you, Chair. Uh... Hvala lepa, gospod predsednik, in hvala, da ste mi dali to priložnost, da se lahko vrnem in bolj podrobno ter strukturirano pojasnim to, kar je gospa Gresle vprašala danes zjutraj. Torej, splošni, splošna sredstva za skrbniški sklad Afrike so 3,4 milijarde evrov. Države članice so od tega prispevale 430 milijonov evrov. Najpomembnejše prispevke so eh, pristavili Nemčija, Italija 110 milijonov in potem eh, drugi prispevki, ki so veliko manjši. Nizozemska je naprimer prispevala 26 milijonov in tako naprej. Evropski sklad za razvoj je prispeval približno 3 milijarde, evropski proračun pa je prispeval 666 milijonov evrov kar se tiče izvajanja sedaj. Operativni odbori za Evropski skrbniški sklad za Afriko so potrdili 40 um, takšnih operacij, 80 oziroma 85 programov, ki skupaj eh, zadevajo 1 milijardo 466 milijonov. Če temu dodamo še upravne stroške in stroške upravljanja, potem je vsega skupaj 1,6 milijarde evrov zavez, ki smo jih že izdali. 1,6 milijarde je skoraj eh, enako, kot imamo sredstev na voljo za Sahel in eh, območje eh, jezer. Tam je bilo na, na voljo namreč 1 milijarda 630 milijonov. To torej pojasni teh 27 milijonov. Eh, sredstev, ki so trenutno na voljo. Razlika med sredstvi, ki smo jih dali temu programu znotraj skrbniškega sklada in eh, stroški, ki smo jih že namenili nečemu, je torej samo 27 milijonov. To je torej pojasnilo. Zneski v tem transferju so zelo eh, nizki v tej prirazporeditvi, ampak s temi sredstvi bomo lahko pokrili najbolj nujne stvari. Sedaj pa glede vr vrzeli financiranja obstaja vrzel eh, za vse programe znotraj afriškega eh, skrbniškega sklada v večin, velikosti 1,1 milijarde. 1,6 milijarde je eh, povezane z tem programom za Sahel. Ta prerasporeditev bo pokrila samo majhen del teh pomankljivosti, ki še obstajajo, torej tega primankljaja, ki ga tukaj imamo. Evropski svet se je pred dvema tednoma dogovoril naslednje. Vsaj deloma želijo pokriti ta primankljaj in zato bodo 500 milijonov namenili iz eh, rezerve IDF skrbniškemu skladu za Afriko. Ta sklep je, svet, je komisija sprejela 6. julija, torej lani. Trenutno ga odbor za IDF preučuje preko uh, pisnega postopka, ki ima rok za komentarje naslednji teden. Na tak način bomo znižali ta primankljaj na 1,1 milijarde. Ne vemo pa, v kakšnem odstotku bodo ta sredstva namenjena afriškemu rogu in v kakšnem odstotku bodo sredstva za Sahel. Poleg tega, je eh, Evropski svet povabil države članice, da naj eh, še dodatno prispevajo v Evropski skrbniški sklad za Afriko, zato da se zmanjša preostali finančni primankljaj, torej zato, da bo tam na voljo 1,5 milijarde evrov. Te zaveze niso bile formalizirane strani držav članic in to morajo držav članice še storiti. Potem, ko bomo torej prenesli in prerasporedili 500 milijonov evrov iz IDF, e bomo imeli približno 600 milijonov v tem skrbniškem skladu za Afriko. Upam, da sem odgovoril na vprašanje. Najlepša hvala. A so te obrazložitve ustrezne, gospod splošni poročevalec? Hvala lepa. Sklop tega prenosa in pojasnilo, ki smo ga dobili, je zadostno. Sedaj bolje razumemo, kakšna je širša slika, ampak glede na to, kako obsežna je ta prerasporeditev, mislim, da bi lahko o tem glasovali, gospod predsednik. Prav, potem pa elektronsko glasovanje. Glasujmo. No, najprej bi povedal, da morajo predsedniki vlad in držav v svetu poleg izjav poskrbeti tudi za ukrepe. Ste pripravljeni? Glasujemo. Ste vsi glasovali, ne še en glas je potreben?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 začenja s predsedovanjem, avstrijsko predsedstvo ni obiskalo odbora za proračun, za razliko od vseh ostalih uh, odborov. Pisal sem jim, ampak nisem dobil odgovora. To sem želel uh, deliti z vami, kolegi in kolegice. Gospod Levandovski, sedaj pa Evropski solidarnostni sklad s katerim naj bi pomagali Bolgariji, Grčiji, Litvi in Polski. So, so very shortly. Uh, this is routine reaction with our tool of solidarity, that is Solidarity Fund, to non-routine events because. Solidarnosti sklad je namenjen uh, nepredvidljivim dogodkom. Gre za štiri države. Oktobra leta 2017 je Grč, Grčija uložila prošnjo po potresih. Po v eh, eni od eh, grških regij. Oktobra leta 2017 je Poljska uložila prošnjo po katastrofalnih eh, nevihtah v moji regiji na Poljskem. Decembra leta 2017 je Litva uložila prošnjo po poplavah in januarja letos je Bolgarija prav tako uložila prošnjo po poplavah v tej državi. Da bi minimizirali čas, ki je potreben za uporabo sredstev iz naslova solidarnostnega sklada, bi morali to odločitev začeti izvajati takoj, ko je sprejeta, čaka nas poletni odmor, ljudje čakajo uh, in bolje bi bilo, da začnemo vse skupaj izvajati čim prej, ne pa da čakamo na uh, september. Mislim, da bi eh, to moralo torej začeti veljati od datuma sprejema naprej. Mislim, da to ni tako sporno glede na to, uh, da gre za uh, okvir solidarnostnega sklada za to obdobje. V primeru ene od držav uh, gre za uh, nacionalno katastrofo, ne zgolj regionalno katastrofo in to je vse. Čas je za ukrepe. Hvala, gospod Levandovski. Prosi kdo za besedo v zvezi s tem? Ne. Predlogi sprememb morajo biti vloženi eh, najkasneje eh, v četrtek 12. do 12. ure. V odbor za proračun bomo glasovali 29. ali 30. augusta, na to pa plenarno zasedanje septembra. Takrat bo parlament izrazil svoje stališče. Eh, če bo komisija lahko sprejela uh, ukrepe, uh, da bi uh, posredovala čim prej, bomo poskušali podpreti gospod Murešan. Vaše poročilo se nanaša na poročilo kolege, kolega Levandovskega. Oui, c'est ça, Monsieur le Président. Um, our colleague Janusz Lewandowski just said everything that has to be said on the substance of this report. You are right.